Mislim, da smo s to izjavo poslali jasno sporočilo Evropski komisiji, od katere zahtevamo, da okrepi pravila, ki veljajo za to vrsto. Hvala lepa, sedaj pa začnemo z glasovanjem. Glasovanje bo kompleksno in dolgo, zato vas prosim, da se čim bolj skoncentrirate. V skladu z dnevnim redom bomo po enostavljenem eh, postopku glasovali o poročilu Paljadeli o znaku Evropske delitve dediščine. Dajem na glasovanje, eh, ne, poimensko glasovanje, celotno poročilo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. petsto šestinpetdeset oddanih glasov, štiristo sedemindevetdeset za, enainštirideset vzdržanih, osemnajst proti. Čestitamo poročevalki. Dajem na glasovanje poročilo Doris Pak, sodelovanje Švice v programi Mladi v akciji in akcijskem programu na področju vseživljenjskega učenja. Dajem na glasovanje celotno poročilo, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto, čestitamo poročevalki. In dajem na glasovanje poročilo Sajer, o nadzoru držav članic nad izvajanjem izvedbenih poblastil komisije. Pogledali bomo predlog 25 eh, amandmajev odbora za eh, pravne zadeve, dajem jih na glasovanje, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Dajem na glasovanje. Amadma 18 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržan, ni sprejet. 19. amadma spet v dveh delih, kdo je za prvi del, proti, se vzdrži, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržan vzdržani, sprejet. In sedaj dajem na glasovanje 30. amandma. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dajem na glasovanje 28. predlog spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dajem 29. Eh, člen je brez, eh, pre, eh, amadma je brezpredmeten po uh, uvodni izjavi 14 smo umaknili 31. predlog spremembe. Sedaj dajem na glasovanje predlog uh, komisije za spremembami v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj dajem uh, na pojminsko glasovanje zakonodajni predlog. Za, činite glasovati, konec glasovanja. 567 eh, za, 4 proti, 18 vzdržanih. Sprejeli smo glaso eh, poročilo in čestitamo poročevalcu. In sedaj poročilo Andri Kjene in eh, človekove pravice v svetu v 2009 in evropska politika na tem področju. Deseti amadma in poimensko glasovanje glasujte zdaj konec glasovanja. 245 glasov za, 348 proti, en vzdržan eh, predlog spremembe smo zavrnili. Dajem na glasovanje 11. amedma, poimensko glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 302 za, 282 proti, 9 vzdržanih. Amadma je bil sprejet. 54 odstavek. Gospod Hovit predlaga. Ne, se opravičujem, naredila sem napako. Dajem na glasovanje 12. amadma. No, poimensko glasovanje glasujte zdaj konec glasovanja. Sto osemintrideset za, štiristo sedeminpetdeset proti. Trenutek, prosim. Sto osemintrideset za, štiristo sedeminpetdeset proti. Ne? Eh, gospod Silvestris, izvolite. Gospod predsedujoča, nekateri eh, kolegi vam želijo povedati, glede to zadnji eh, glasovanje, lahko samo rečete sprejeto ali prepove, ne sprejeto ali zavrnjeno. Ni treba brati vseh teh števil, koliko glasov za in koliko je bilo proti. Amandma je zavrnjen. Gospod Hawit predlaga uh, ust ustni eh, amadma in mu dajem besedo. Gre za to, da želimo odstraniti besede na hrvaškem in kroatskem. Mislim, da to ni sporno. Ali kdo tomu, temu nasprotuje? Ne. Dobro, glasujemo o uh, ustnem amadmaju k 54. stavku. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto dajem na glasovanje četrti amadma. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje amadma 2 in 5, ki sta enaka. Po imensko glasovanje glasujte zdaj. Izvolite. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Amadma je sprejet. Dajem na glasovanje eh, predlog spremembe številka 3 poimensko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Predlog spremembe smo sprejeli. Dajem na glasovanje 83. odstavek, kdo je za. Proti, zdržani, kot kaže, smo ga sprejeli. Na Dajem na glasovanje 24. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Dajem na glasovanje 8. predlog spremembe. Poimensko glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Amandma smo zavrnili. Dajem na glasovanje 6. amandma. Kdo je za? Proti? Zdržani? vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje. Ja, izvolite. Danke, Najlepša hvala. Ker to ni označeno na našem glasovalnem seznamu, opozarjam, da pri drugem delu tega predloga spremembe in naslednjega imamo glasovanje povesti. Dajem na glasovanje 25. amadma v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro, preverimo elektronsko. Glasujte zdaj, konec glasovanja. Sprijeli smo amadma. 115. odstavek pre, brezpredmeten. 13. amadma poimenska glasovanja. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Amandma smo zavrnili. Dajem na glasovanje predlog spremembe številka 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Dajem na glasovanje 14. amadma, poimensko glasovanje. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Predlog spremembe smo zavrnili. Dajem na glasovanje 15. 15. amadma po imensko glasujte zdaj. Konec glasovanja. Amadma je zavrnjen. A, potem imamo še dve eh, predloga spremembe ustna. Gospa eh, Rogbiller, eh, ustni predlog spremembe k sedmemu amadmaju. Želite spregovoriti? Two additions. Gospa predsedujoča, gre za dva dodatka k besedilu. List of individuals responsible for severe human rights violations such as torture, censorship, rape and, to dodajamo, extrajudicial executions. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Potem po eh, ustni amadma Adrikene, številka 7. Izvolite. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Imamo ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 7. Besedilo naslednje. particularly after the 2009 elections and to consider imposing sanctions on them in the form of asset freezes and travel bans. Hvala. Ci sono obiezioni? Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Potem dajem na glasovanje sedmi amadna. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. E, odstavek 141. E, gospa Andrikina ima spet ustni predlog spremembe. Thank you. Uh... Najlepša hvala. Glede na to, da smo zabeležili nekaj pozitivnih sprememb v Rusiji, želimo spremeniti stavek, ki se začne z regrets that so far all strategies pertaining demonstrations have been refuted by the authorities. Naš predlog je, da nadomestimo besede so far, torej doslej, uh, z uh, z izjemo zadnjih oktobra, eh, torej 31. oktobra 2010. Če nihče ne nasprotuje, potem glasujemo o tem usnem amadmaju v 114. odstavku, kdo je za proti vzdržani sprejet. Potem uh, deveti amadma, poimensko glasovanje, izvolite, konec glasovanja. Deveti amandma je bil zavrnjen. Dajem na glasovanje 17. Eh, se upravičujem. 16. Amadma, kdo je za? Proti? Vzdržani? Kot kaže, smo ga zavrnili. Dajem na glasovanje predlog spremembe številka 17 poemensko glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. Dajem na glasovanje amandma 18, kdo je za, proti, stržani, zavrnjen. Dajem na glasovanje 19, predlog spremembe za, proti, stržani, zavrnjen. Dajem na glasovanje 20, predlog spremembe poimensko glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. Dajem na glasovanje 23. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje prvi amandma, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje celotno rezolucijo za spremembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In čestitamo poročevalki. In sedaj dajemo na glasovanje poročilo Arlaki, nova strategija za Afganistan. E, imamo sedaj glasovanje o drugem odstavku v dveh delih, oba poimensko. Prvi del. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Amandma smo sprejeli. Četrti odstavek, poimensko glasovanje, izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Trinajsti odstavek v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti, zdržani, sprejet, drugi del za proti stržani sprejet. 30. odstavek Kiel Nielsen, ustni predlog, izvolite. Gospa predsedujoča, naša skupina želi spremeniti prvo besedo v zadnjem stavku 30. odstavka. Besedo welcome želimo nadomestiti z notes. It's your Kot vidim, temu nihče ne nasprotuje. Torej glasujemo o 30. odstavku. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. 37. odstavek v dveh delih poimensko prvi del. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj drugi del. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prvi del, aha, 40. odstavek v treh delih, ravno tako poimensko. Prvi del, glasujte zdaj, izvolite. La votazione è chiusa. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Tudi tretji del smo sprejeli. 42. odstavek. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se vzdrži, sprejet. 44. odstavek, poimensko glasovanje, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnili smo amadma. 52. odstavek v dveh delih oba poimensko, prvi del glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Izvolite, glasujte. Drugi del, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Tudi to smo sprejeli. 53. odstavek. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. 56. odstavek v dveh delih poimensko. Prvi del glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del 56. odstavka izvolite glasujte. Konec glasovanja. Drugi del smo sprejeli. 66. odstavek poslanec Orlaki ima ustni predlog spremembe. Po uh, pogovorih z drugimi političnimi skupinami predlagam naslednjo spremembo 66. stavka. gets a satisfactory outcome from any peace dividend. Bene, ci sono dobro, ampak kdo kaj proti temu, kdo nasprotuje? Ni 40 eh, poslank in poslancev ostalo. Torej, bomo glasovali o ustnem amandmaju. Kdo je za? Kdo je proti? Poimensko, dobro, se upravičujem. Dobro. Ni 40 eh, poslancev, ki nasprotujejo, ni jih vas dovolj. Torej, glasujemo o amadmaju poimensko. Izvolite, glasujte zdaj o 66. odstavku. Ustni predlog spremembe. Konec glasovanja. Amadma smo sprejeli. 67. odstavek, poimensko glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga 71. odstavek. Gospod Arlak je daje eh, predlog spremembe ustno k tretjemu delu. Predlagam, da spremenilo besedilo v tretjem delu in zapišemo to ensure that both special forces and local militias against Taliban leaders are used according to general orders for zero tolerance on the loss of innocent civilians. Ci sono obiezioni? Ali kdo temu nasprotuje? Ne, torej dajemo na glasovanje 71. odstavek v štirih delih. Prvi del poimensko izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet, eh, četrti del. Kdo je za? Glasujte, izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Alde predlaga, da bi četrti del 71. Um, Eh, odstavka spremenili v 71a. Ali kdo nasprotuje temu? Ne. Potem dajem 72. odstavek na glasovanje. Ste glasovali? Sprejeto. 73. odstavek za. Glasujte. Konec glasovanja sprejeto. 81. odstavek poimensko glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. 88. odstavek poimensko glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. 89. odstavek v dveh ime, eh, delih poimensko glasovanje izvolite prvi del. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. 93. odstavek poimensko glasovanje. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. sprejet. Uvodna izjava G v dveh delih poimensko glasovanje. Prvi del izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Dajem na glasovanje uvodno izjavo M. Vodna izjava M, kdo je za, proti, vzdržane in sprejeta. Dajem na glasovanje celotno rezolucijo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Čestitamo poročevalcu in v skladu z dnevnim redom dajem na glasovetov. Uh, eh, na glasovanje v spostavitev stalnega kriznega mehanizma za ohranjanje finančne stabilnosti v evroobmočju. To je predlog eh, komisije, amadma 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji odstavek v dveh delih, prvi sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, kot kaže, smo ga zavrnili. Amandma številka 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 9 za. Ja, se opravičujem, tehnična razlaga. Eh, poslanec Sanchez, izvolite. No, non c'è. Ne? ne bo tehnične razlage. Bomo kot avtor dela mirnega numero 9. Hvala, gospa predsedojoča. Sem so avtor predloga spremembe 9, kjer piše M-I-E, bi moralo biti zapisano drugače. Hvala. Bene, grazie, kia. Hvala lepa za to pojasnilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Amedma številka 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe številka 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe številka 1 je bil umaknjen in dajem na glasovanje deveti odstavek eh, v dveh delih poimensko. Prvi del glasujte zdaj. Ne, prvi del je preprosto glasovanje, enostavno, kdo je za, proti, vzdržani, drugi del, kdo je, drugi del pa poimensko. imensko. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Emendamento je aprovado. S tem smo sprejeli amadma deseti. Amadma ali predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Šesti amadma za, proti, zdržani, sprejet. Dajem na glasovanje sedmi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejet. gospod eh, Hughes predlaga ustni predlog eh, spremembe pri 12. amadmaju. Hvala lepo, gospod predsedujoča. Podajam ta predlog spremembe v imenu skupine SND, EPP, liberalcev in skupine zelenih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 konec glasovanja. Sprijeli smo ta predlog spremembe. Dajem na glasovanje drugi predlog spremembe v dveh delih poimensko. Prvi del glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Sprejet drugi del, izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnen. Enajsti amadma. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Devetnajsti odstavek po imensko glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejet. 20. odstavek poimensko glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava C v dveh delih obe poimensko, oba poimensko. Prvi del izvolite. Ne, prvi del ni poimensko. Torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava G v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dajem na glasovanje. Dobro, preverjamo. Drugi del, poimensko oziroma elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvigujte roke, prosim. Skupaj dajem sedaj celotno, celotni predlog rezolucije po imensko glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitamo. Sedaj pa dajem na predlog šest skupnih rezolucij za uh, glede situacije na slonokoščeni obali. Šest um, političnih skupin ni amadmajev, dajem na glasovanje uh, celotno rezolucijo do za, proti, vzdržani, sprejeta. Dajem na glasovanje štiri predloge rezolucij glede dobrega počutja kokoši nesnic. Šest eh, političnih skupin je dalo svoje eh, predloge in eh, amadma ena je bil umaknjen. Kdo je za? Ne, se opravičujem. Amadma številka pet, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Dajem na glasovanje prvi odstavek v, prvih de, v dveh delih prvi za proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani sprejet. Preverimo elektronsko, izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje drugi amadma, poimensko glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. sprejeto. Šesti amadma, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dajem na glasovanje osmi odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje deveti odstavek, kdo je za, kdo je proti vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje predlog spremlja številka 3, kdo je za, proti, vzdržani. Ni jasno, zaradi tega preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. Prosim, dvigujte roke malo više. Preverimo elektronsko torej. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 14. odstavek. Dajem na glasovanje za proti. Kdo je vzdržan? In Tudi to moramo elektronsko preveriti, ker ne dvigujete rok. Izvolite. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava F. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Dajem na glasovanje celoten predlog rezolucije poimensko oziroma elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Hvala sprejeli smo in čestitam. Oh, želim vam pa seveda uh, vse najboljše za novo leto, Sre, eh, vesel Božič in sedaj napre, nadaljujemo z razlagami glasovanj. Buongiorno.